pošteno, neodvisno, eh, od, eh, številk, eh, večletnega finančnega okvira. kajti od revnejših držav naj bi se denar preusmeril k bogatejšim. To je absurdno, tega ni mogoče dopustiti. In dopustite mi, da Eh, na absurd način govorimo o številkah, ko že govorimo o proračunu. Govoriti bi morali o številkah. Eh, ko gre za razliko eh, med najvišjim in najnižjim predlogom, gre za 350 milijard evrov. To pomeni na mesec na državljana 9 evrov. 9 evrov je razlika na mesec na državljana. Mislim, da je toliko prav gotovo vredna prihodnost Evrope. Hvala, gospod Gajer. Eh, hvala, gospa predsednica, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Na zadnjih pogajanjih o večletnem finančnem okviru so 8. Eh, februarja šefi držav in vlad eh, našli dogovor. Predtem pa je bil organiziran vrh leta 2012, kjer so govorili o večletnem okviru. Potem zgodovino poznamo. 2. decembra 2013 je bil ta okvir formalno sprijet, potem pa so šele bili napisani programi in zaradi te zamude eh, je bilo treba to financirati iz eh, drugih virov. Potem so bile izgubljena leta eh, in Ginter Oettinger je popolnoma upravičeno rekel, da pravzaprav skoraj da ni prišlo do tekanja sredstev. V bistvu smo že letos prepozni in na najboljši poti, da bo leto 2021 izgubljeno leto po Brexitu, po tem, kar govori predsednik v Beli hiši, po globalnih ciljih, po temnih katastrofah in tako naprej, um, se lahko vprašamo, ali si to res lahko privoščimo. In tisti v nacionalnih proračunih, ki gledajo na nacionalne proračune, kar seveda lahko razumem, so prisrčno vabljeni, uh, da si pogledajo predloge te hiše eh, za uh, boljši sistem lasnih sredstev. Mislim, da bi to lahko bila rešitev. Uh, 20. februarja bo šlo za to, da pokažemo, ali smo sposobni delovati, ali smo sposobni evropskih rešitev, ali smo sposobni postaviti skupne uh, naloge v spredje besede. Hvala lepa. Gospod Hava za minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, Evropska unija potrebuje dostop do sredstev prihodnega večletnega finančnega utvira in to čim prej. 130 milijard evrov na leto to je znesek, ki ga zagotovijo države članice za eh, prihodnje proračunsko obdobje, ki naj bi ga zagotovile. devetsto milijonov pa se vrne v države članice. Za vsak uložen evro eh, se torej eh, v državo povrne devet evrov. Belgija vplača 43 uh, eh, milijard in uh, dobi 50. Finska bo prispevala 2,2 milijardi in bo pridobila nekaj več kot 13 milijard. In uh, Romunija bo vložila 1,24 milijarde in pridobila približno 6 milijard. Potrebujemo projekte za čisto energijo, potrebujemo projekte za digitalno Evropo, za inovacije in če vse to želimo, potem moramo odobriti tudi večletni finančni okvir in zato potrebujemo hitri politični sporazum. Najlepša hvala, gospod Tank, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nadaljeval bom nizozemščini. Ma, ej... no, če beremo časopise, to zelo hitro pozabimo. Ampak enkrat na sedem let ima EU ogromno možnost, da najde odgovore na izzive današnjega časa. Eh, možnost, da je kmetijstvo bolj zeleno, da podpira evropska podjetja in da dopušča cvetenje naše znanosti. Ampak časopisi ne poročajo o tej ogromni možnosti, o višini evropskega proračuna. Eh, gospod Rute, ta poziv je namenjen vam. In sicer eh, ne dopustite, eh, da državljani plačajo za skupni trg. Ne, to plačajo podjetja. Eh, četrtina podjetij zelo dobro zasluži zaradi skupnega trga. Drugič, ne koncentrirate se na ena cela nič, nič, nič odstotka. Torej, raje nekaj več kot en odstotek, ampak da to dobro porabimo. Skratka, ne gledajte na odstotke, ampak gledajte na možnosti. Hvala gospa podpredsednica spoštovani komisar rad bi vas vprašal kaj ste storili za to da bi se ta problem um, reševal. Eh, gospod komisar, gospe in gospodje, zauziram se za večjo resnost, za večjo odprtost v proračunski debati, kajti gre za našo prihodnost. Eh, in eh, iz tega razloga tudi Evropski parlament štarta za informacijsko ofenzivo, kajti večina državljank in državljanov meni, da se večina denarja primarno porabi za administracijo, čeprav se 94 odsotkov celotnega proračuna namenja našim regijam, našim občinam, za naše univerze univerze, eh, za podeželje, za naša podjetja, za razvoj prihodnosti. Vsak evro, Eh, pomeni eh, tri investicijske evre doma. Eh, argumentacija večina držav članic je zavajajoča, kaj ti zamolčijo, da je dodana vrednost članstva bistveno višja, kot pa je prispevek. Nimamo samo neto plačnikov, kaj ti preko odstot, namesto od, preko teh odstot, odstotkov eh, se to financira. Treba je govoriti o vrednosti. Program Ursule von der Leyen eh, morda ne bo dobil dovolj denarja. Za zaključek se sprašujem, kje so največje razlike pri izobraževanju, pri raziskavah, eh, pri investicijah v zeleni dogovor, pri razvoju podeželju, pri varnosti, pri lasnih sredstev, pri socialni koheziji. Sprostite te okove, gospod komisar, dragi člani sveta, določimo prihodnost skupaj skupaj z državljani in poskrbimo eh, za evropski model eh, zbiranja sredstev v obliki crowdfundinga, zato da bi lahko zapolnili to vrzel. Um, gospod Karas, modri karton je dvignil gospod Negresko. Boste sprejeli vprašanje, gospod Karas? Boste sprejeli vprašanje? Ne, to ni bil modri karton? Ne. Dobro, gospod Karas, lahko si odahnete. Ni vprašanje za vas. In še zadnji govorec pred prosto razpravo, gospod Mimarakis, za minuto. Ta pomena hronja je evropajki enosi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V prihodnih letih bo Evropska unija morala uresničiti zeleni dogovor. Gre za zelo ambiciozno politiko in uspeh te politike bo odvisen od sposobnosti inštitucij da se dogovorijo o financiranju zelenega gospodarstva. Pri tem eh, prehodu pa je potrebno zagotoviti eh, tudi pravičnost. Sredstva ne bodo zadostovala, sredstva, ki so bila trenutno predlagana. Evropska unija je doslej s tem financirala tradicionalne politike, skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko in s istimi sredstvi bi zdaj financirali nove politike. To je nemogoče. Nove politike zahtevajo tudi sveža sredstva. In eh, zato prosim, eh, da spoštujete logičen predlog Evropskega parlamenta in sicer 1,3 odstotka brutodružbenega proizvoda. To je realistična vizija Pri tem pa ne sme priti do rezov eh, pri skupni kmetijski politiki in pa kohezijski politiki. Z novimi sredstvi bi lahko odgovorili na nove potrebe. Ne moremo, oziroma vlade ne morejo zgolj dajati eh, velikih obljub, pri tem pa ne zagotoviti tudi finančnih sredstev. To je neodgovorno. Svet bi moral sprejeti predlog Evropskega parlamenta. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k prosti razpravi. In vsem, ki ste prosili za besedo, jo bom tudi dala. Najprej gospa Montenero de Aguilar. <clears throat> Hvala, gospa predsednica. Eh, naše stališče tu v parlamentu je postalo zelo jasno. Ne strinjamo se z manj sredstvi pri večletnem finančnem okviru, In to, kar je treba predvideti, je odločilnega pomena eh, za eh, ekonomski in socialni razvoj naših držav. Mi se ne strinjamo eh, z zmanjšanjem sredstev na račun naših držav, na račun naše države Portugalske. Potrebujemo politiko, ki ustresno upošteva kohezijsko in agrarno politiko. To so bistvena področja za mojo državo. Še dve stvari v zvezi s tem. Eh, to so ogromni pomisleki, strahovi na strani držav Portugalska, Španija in Francija. Eh, kajti imajo tudi področja, ki so zapostavljena in potrebujejo možnost, da se tudi te regije lahko razvijajo. Gre za vprašanja ribištva, eh, gre za ekonomska vprašanja, za vprašanja v povezavi s turizmom in eh, tega seveda ne smemo zanemariti. Potrebujemo unijo, za regije, za ljudi brez ustreznega zmanjšanja. Nekoliko bolj sproščena sem, ker imamo dovolj časa. Temu ni vedno tako, gospod Negresko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. ko sem bil minister za evropske zadeve v Romuniji, sem se prvič ukvarjal z evropskim proračunom. Od takrat sta menile skoraj da dve leti. Nimamo jasnega predloga, nimamo jasne rešitve. Čas je, da razmišljamo o prihodnosti Evropske unije. Kajti, če želimo prihodnost Evropske unije, potem potrebujemo tudi primeren proračun in pa večji prispevek za strani držav članic za ta evropski projekt. Nimamo starih in novih eh, prednostnih nalog. Imamo prednostne naloge, ki so pomembne za naše državljane. Odgovoriti moramo na njihove potrebe in zagotoviti moramo proračun, ki bo zagotovil tudi razvoj Evropske unije. Potrebujemo sredstva za kohezijo, za kmetijsko politiko, za raziskave, za okolje. Vse cilje bomo lahko dosegli, če bomo sprejeli odločitev že danes. In zaradi tega je čas, da v svetu sprejmejo odločitve, da prevzamejo svojo odgovornost in da najdejo rešitev za evropski projekt. Evropski državljani od nas pričakujejo ustrežen proračun za eh, prihodnih sedem let. Hvala lepa. Gospa Aguilar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta eh, razprava v plenarnem, eh, na plenarnem zasedanju, Eh, je eh, kraj, kjer se soočajo tri eh, ideologije. Proračun v post-Brexit kontekstu pomeni, da potrebujemo hiter dogovor za predvidljivost in varnost naših gospodarstev, istočasno pa mora ta proračun odražati tudi nove prioritete Evropske unije zeleni sporazum eh, za prihodne leta eh, bo eh, lahko uspešen in požel podporo evropskih državljanov samo, če bomo ponudili kmetom ustrezno Eh, podporo za to, da bodo lahko sledili tem ambicioznim eh, eh, okoljskim ciljem, istočasno pa bodo morali doseči tudi gospodarske cilje. In na ta način moramo predvideti um, davek, ki bo to omogočil, istočasno pa uh, ne bo penaliziral kmetov. Hvala lepa, gospod Voles. Gospa predsednica če Evropska unija želi uh, uh, ustrezno financirati uh, zelen sporazum, čisto hlano in tako dalje, potem moramo Eh, izkoristiti priložnost izstopa Združenega kraljestva, ki je eh, najbolj vojaško usmerjena država. To pomeni, da je treba odpraviti vse militaristične projekte um, eh, in sklad za obrambo in vse, kar je tratenje denarja za takšne vojaške strokovnjaške projekte. Eh, moramo ehm, zahtevati, da se odpravi eh, pesticide in neham, nehati dajati denar bogatim kmetom, ki ga ne potrebujejo, eh, in dati ta denar ehm, manjšim kmetom, da bodo lahko proizvajali čisto hrano. Ne potrebujemo večjega proračuna, potrebujemo veliko boljši proračun in če nameravamo dati več denarja Eh, obrambi na eh, eh, ceno evropskih državljanov to ni sprejemljivo. z manj denarja ne moremo uresničiti več projektov in skupnih nalog. lahko smo sicer bolj racionalni lahko varčujemo preoblikujemo naš proračun vendar ohraniti moramo vse tisto kar je dobro in dobrih projektov v evropski uniji je veliko. imamo pa tudi nove potrebne projekte skupaj lahko naredimo več pri podnebni politiki pri varnostni politiki na področju raziskav novih tehnologij boja proti raku in tako naprej. to so projekti za ljudi. razmisliti moramo tudi o naših skupnih vrednotah zakaj smo skupaj. neto plačnice ne smejo pozabiti na solidarnost in na to da imajo od tega da dajo denar manj razvitim tudi same koristi več nemških avtomobilov bo prodano več bodo prodali v trgovinah spar ali pa nizozemskih tulipanov. in pa neto prejemnice ne smejo pozabiti od kod je denar ker se obnašajo včasih preveč samozadostno in pa tudi ne spoštujejo evropska pravila. ne smemo pozabiti na prihodnost zato moramo imeti dober proračun. Hvala lepa. Gospa Kervalis. Gospa Kervales, imate besedo. Ja, včasih tudi svojega imena ne razumem, tako da ni problem. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kar sem želela povedati, je bilo bolj ali manj že rečeno, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da to omenim. Evropska komisija nam tu eh, predlaga zelo ambiciozen načrt dela, s katerim se želimo soočiti z eh, velikimi izzivi, eh, ki čakajo Evropo. Ampak naš odgovor ne more biti neko žrtvovanje. Ne moremo imeti neustrezne dihotomije med tradicionalnimi in novimi politikami. Govorim konkretno o tem, da potrebujemo eh, proračunske postavke, ki so zelo pomembne eh, za mm, SKP, za ribištvo, za regionalno politiko. Če tega ne bomo ohranili, naši državljani ne bodo razumeli, eh, kaj, kaj je evropski projekt za prihodnost. To mora biti kohezijski projekt in te strukturne politike so naložba v Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Pikaronen. Bom še enkrat poskusila. Morda sem jaz, morda je mikrofon. Gospod Pekarajnen. Dober dan. Hvala lepa, predsedujoča več denarja držav članic v evropski proračun. To je eh, jasno sporočilo. 1,7 odstotkov ni dovolj. Mislim, da potrebujemo pogum, da si pogledamo prednostne naloge, za katere je denar porabljen. Uh, in tudi uh, razporeditev dela med EU in državami članicami na mnogih pomembnih eh, področjih eh, si je treba pogledati. Države potrebujejo več odgovornosti, naprimer, uh, če gre za um, odpravljanje razlik znotraj držav. Uh, razlike uh, med državami so. Uh, Eh, se precej znižale, ampak znotraj držav pa te razlike še vedno ostajajo pomembne. In treba je zagotoviti, da bo eh, eh, tako denar držav kot denar Evropske unije namenjen odpravi razlik med regijami. Na to uh, sklad za raziskave. Uh, tu zopet potrebujemo veliko več sredstev in države članice morajo biti bolj odgovorne. Eh, investicije v izobraževanje in v eh, raziskave in razvoj v nekaterih državah so veliko preniske. In to je vse zelo pomembno tako za eh, Evropsko unijo kot za države članice. Gospod Christofors. Hvala lepa. Moramo biti eh, pošteni do nas samih, do evropskih državljanov. Smo prepričani evropski državljani in želimo močnejšo Evropsko unijo. In če želimo, da bo imela Evropa perspektivo, prihodnost, da bo lahko uh, uresničila vse te velike politike, boj proti raku, um, uh, Evropska vojska, zeleni sporazum, uh, če želimo, da vse to uresničimo, potem je treba uh, povečati proračun proračun je treba povišati, kajti sicer eh, ne bomo eh, mogli financirati vseh teh eh, velikih ambicij. Ne moremo vseh teh ambicij vključiti v proračun kjer bomo imeli samo en odstotek prispevkov. Povsem se strinjam s uh, kolegom Webrom, ki pravi, da uh, države, ki ne uh, spoštujejo vladavine prava, ne morejo prejemati evropskih sredstev. In poleg tega ne smemo financirati Turčije, če uh, želimo, da bo Evropska unija im, imela prihodnost, če bomo želeli biti ponosni na Evropsko unijo, potem potrebujemo proračun, ki bo na ravni naših ambicij. Mulțumesc, doamna președinte. Gospa Grapini. Eh, dezbaterea de astăzi evident. Hvala lepa. Današnja razprava se nanaša na uh, prihodnost Evropske unije in škoda je, da novega predsednika Evropskega sveta uh, ni tukaj med nami danes. Ta proračun je izjemno pomemben. Predsednica komisije je rekla, da je treba najti ravnotežje med eh, starimi in novimi uh, Eh, prednostnimi nalogami, ampak stare prednostne naloge so še vedno zelo aktualne. Tu gre za kohezijsko politiko, za SKP in eh, teh politik ne moremo odpraviti, tudi če dodamo nove prednostne naloge, kot so zeleni sporazum. Tu ne moremo dajati v isti koš eh, SKP kohezijsko politiko in na to vse to ignorirati. Govora je o neto plačni, plačnicah, neto prejemnicah in tako dalje. V moji državi uh, imamo uh, sklade, ki financirajo neto eh, plačnice. Uh, Eh, ampak eh, samo, eh, če bomo dosegli kohezijo, potem bomo lahko omogočili razvoj Evropske unije in prihodnost Evropske unije. In če imamo iste subvencije za kmete v Franciji, na Češkem, v Romuniji, potem je to edini pogoj, da zagotovimo enotni trg. Thank you. Hvala lepa. Težava, s katero se soočamo, je naslednji. Britanci so zapustili Evropsko unijo, ampak njihova eh, mentaliteta pa ostaja. I want my money back eh, eh, še vedno ostaja v svetu. Eh, in če bomo sledili eh, tej britanski metodi, potem bo to ovira eh, za učinkovito uresničevanje politike Evropske unije, za učinkovito učinkovito eh, uresničevanje teh eh, nujnih politik. Poleg tega pa to postavlja pod vprašanje našo evropsko prihodnost. Mislim, da predlog Evropskega parlamenta ne rešuje vseh problemov, ampak vsaj jamči, da bomo ohranili vsaj eh, določeno stopnjo nadzora. Gospod Hojša. Boj s klimatskimi spremembami je pravdepodobno. Boj proti podnebnim spremembam je največji izziv za nas, ampak nove prednostne naloge ne pomenijo, da lahko pozabimo na stare prednostne naloge, kot je kohezija. Prav nasprotno. Državljani v prikrajšenih regijah pričakujejo, da jim bo Evropska unija pomagala. Zato moramo storiti vse, kar lahko, da najdemo nova urodja za to, da financiramo svoje prednostne naloge. To je lahko v obliki novih prispevkov strani držav članic ali pa v obliki novih lasnih virov, naprimer davek na oglik. Zato moramo storiti vse, kar lahko, da bomo dobro komunicirali z državljani, da bodo državljani to razumeli. Razumem neto plačnice in vem, da je težko posredovati to sporočilo, vendar. Povedati je treba, da imajo od tega prednost tudi njihova gospodarstva. Ne gre samo za gospodarstvo, seveda gre tudi za kohezijo in verodostojnost. Hvala, gospod Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes smo slišali razpravo, v kateri je postalo jasno, kako različna so naša mnenja ugotavljamo tudi, da imamo različne ravni ambicij v zvezi z različnimi projekti. Sredstev je tudi vedno manj. Rešitev bi bila naslednja. Svet in komisija morata upoštevati stališče parlamenta torej financiranje v višini 1,03 odstotka. Prav tako moramo ohraniti kohezijsko politiko, SKP in dovolj sredstev moramo imeti za to, da izvajamo nove programe, ki so tudi zelo pomembni. Pa še nekaj. To zavlačevanje neto plačnic je nesprejemljivo. Razumeti morajo, da je Romunija, na primer, izgubila več tisoč inženirjev in več tisoč zdravnikov, ki so se selili v te države. Zato ne smemo zmanjšati sredstva za kohezijska sredstva. Hvala. Gospod Lopes Aguilar. Spoštovana predsedujoča, komisar Hahn. Naj vas spomnim, da regionalna politika je bila občutljiva oziroma zelo upoštevala uh, najbolj daljene uh, regije. Vendar sedaj sem pač poslušal vsem, uh, poslušal sem poslance vaše skupine, ljudske stranke in moje skupine, skupine socialistov in se mi zdi, da ni prav, uh, imamo uh, najbolj varčen evropski proračun doslej ne moremo hteti več z manj. Drugič, ni primerno, da nove politike, ki so potrebne, gredo na račun osrednjih politik Evropske unije, to sta kohezijska politika in regionalna politika, ki skrbi za najbolj oddaljene regije in za najbolj ranljive dele Evrope. In tretjič, Evropski parlament ima zadnjo besedo. Tega ne sme nihče pozabiti. Mi smo odločilnega pomena. Če ne bomo potrdili večletnega finančnega okvira, ga ne bo. Torej, moramo povečati proračun zato, da bomo uh, lahko podprli politike, ki, za katere smo se zauzeli. Kajti alternativa ni blokada trenutnega finančnega okvira. Kajti Zgodi se lahko, da bomo priča neuspehu evropskega projekta. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Večletni finančni okvir je za EU kot eh, olje v motorju. Brez olja motor ne bo deloval in brez večletnega finančnega okvira tudi Evropska unija ne bo delovala. In boljše kot je olje, boljše kot je večletni finančni okvir, bolje vse skupaj deluje. Zato je primerno, da parlament poziva države članice, zlasti premijeje, da pokažejo vizijo in pogum, da pokažejo, da lahko ukrepajo v najboljšem interesu svojih državljanov in svojih držav. Dokazi so na mizi. Gre za dodano vrednost za ekonomije obsega politike, kot so skupna kmetijska politika, kohezijska politika, Erasmus in raziskave in tako naprej. Vse to kaže, da države članice za vsak uloženi evro dobijo vsaj 3 ali 4 evre nazaj. To je v interesu državljanov in želimo si le, da bi premijeji pokazali vizijo, in pogum in naš premijer Leo Vrat, kar je že pokazal, da je pripravljen na to, ampak to morajo storiti seveda vse države članice. Hvala. Hvala lepa. Samo ponavljam, tokrat sem vam izjemoma lahko dala več časa, zato ker nam je pač eh, več časa ostalo, zato ker dnevni red ni bil natrpan. Prav. Zdaj bomo pa prisluhnili komisarju Hanu. Izvolite. Uh, hvala. Spoštovana državna sekretarka, poslanke in poslanci, hvala za to plodno izmenjavo mnen. Razprave o naslednjem finančnem okviru že več mesecev kažejo, kako si vsi želimo pokazati, da imajo naše politike pozitiven vpliv na državljane. Ne strinjamo se o vseh podrobnostih, ampak vidim, da imamo veliko soglasja, kar zadeva skupne prednostne naloge proračun je pač politika v številkah in denarja mora biti dovolj, da izpolnimo ambicije. Vendar potreben je tudi kompromis in Ursula von der Leyen je lepo povedala, da je časa zmanjkalo. Naslednji teden moramo doseči dogovor in vsi si želimo videti ambiciozen proračun, ampak glede na to, da smo zdaj Unija 27. terice, To pomeni, da se spopadamo tudi z določenimi izzivi. Zato vas pozivam k temu, da bi imeli proračun, ki bo dosegal rezultate že od prvega dne. In delati moramo tudi na sektorskih predlogih. In skupaj moramo delati na tem, da bomo imeli proračun, ki bo lahko izpolnil našo strateško agendo za Evropo. Sebi moramo dati dovolj sredstev, da izpolnimo in izvedemo zeleni dogovor za podnebno neutralnost. Prav tako pa moramo poskrbeti, da bomo imeli nove lastne vire, naprimer plastika in DTS, zato da bomo lahko financirali evropsko javno dobro. Prav tako se veselimo konstruktivne razprave na Evropskem svetu 20. februarja in upamo, da bomo dobili rezultat, ki bo dober za celotno Evropsko unijo. Evropska unija ne bo izpolnila svojih ambicij, če bomo rezali na področjih, kjer državljani pričakujejo, da storimo več. Številni ste omenjali podnebje, meje, digitalni svet, Erasmus, obrambo in tako naprej. Finska pogajalska škatla ni končni rezultat. Zamujamo že, več govornikov je to izpostavilo, zamujamo še bolj kot leta 2013. Takrat je zaradi zamud prišlo do izgubljenega leta pri številnih programih, to je bilo leto 2014. Poskrbeti pa moramo, da bodo vsi programi zaživeli do 1. januarja 2021. Ne, zavlačujemo več, ostanemo pozitivni in ostanemo združeni. To smo dolžni sebi, svojim institucijam predvsem pa svojim državljanom, ki pričakujejo rezultate. Komisija ostaja zavezana dialogu in konstruktivno bomo prispevali k pogajanjem. V zadnjih nekaj dneh, pa tudi danes, me je več ljudi vprašalo, ali menim, da je mogoče ali verjetno doseči dogovor naslednji teden. To pomeni, da tradicija veli, da običajno eno srečanje ni dovolj, da bi prišli do dogovora. Ampak jaz mislim, da je čas, da zaključimo s to tradicijo in da poskusimo doseči dogovor na enem samem srečanju. Potoval sem v veliko držav članic, sodeloval sem na številnih konferencah in seminarjih v preteklih tednih in mislim, da lahko dosežemo soglasje med državami članicami že naslednji teden, če bo seveda nekaj dobre volje in energije na mizi. Predvsem pa morajo večje države članice postati bolj aktivne in bolj pripravljene na dogovor. Zato pozivam vas vse, da uporabite svoje stike in malce pritisnete na svoje strankarske prijatelje in prijateljice, kolege in kolegice in tudi na svoje vlade, zato da bi dobili dogovor, kajti to nam bo omogočilo, da se potem začnejo pogajanja s parlamentom in komisijo in jaz bom seveda po svojih najboljših močih prispeval k tem pogajanjem. Hvala. Hvala, gospod Han upam, da se bo dobra volja nadaljevala. Zdaj pa ima besedo državna sekretarka Brnjac. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za zelo plodno razpravo. Zabeležila sem si vaše komentarje in pomisleke in to bom posredovala predsedniku Mišelu. Evropa se mora razvijati še naprej in zapirati moramo socialne in ekonomske vrzeli. To pomeni, da se morajo naši programi nadaljevati. Upoštevati pa moramo tudi nove izzive, ki so opredeljeni v novi strateški agendi. In še nekaj, ena največjih držav članic in s tem tudi ena največjih uh, eh, netoplačnic nas je zapustila. V proračunu bo zaradi tega nastala vrzel, ki jo moramo zapolniti, seveda pa mora biti denarja dovolj, da bomo izpolnili izzive, programe in projekte, ki jih imamo v svoji ambiciozni agendi. Zato smo zavezani k temu, da bomo imeli uravnotežen, učinkovit in uspešen proračun, ki bo izpolnjeval pričakovanja institucij in državljanov. Sodelovali bomo z vami in prepričana sem, da bomo zagotovili tekoč prehod na naslednji večletni finančni cikl. Ko bodo naši voditelji dosegli dogovor v Evropskem svetu, bo hrvaško predsedstvo začelo delati z vami, zato da bomo dosegli rezultate za naše državljane in za prihodnost naše unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. S tem je razprave konec. Prekinjamo do 12, ko bomo nadaljevali z glasovanjem. Hvala.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 president. Gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, sedite prosim, začeli bomo z glasovanjem. Kolegice in kolegi, sedite prosim. Okay. This is the third and last... Tretji in zadnji poziv. Sedite prosim, na to bomo začeli glasovati. Vsi, ki se stankujete na prehodih, Sedite, prosim, začeli bomo z glasovanjem. Ne bom vas poimensko imenovala, če bo treba, pa bom to vse eno storila. Hvala in začenjamo. Eno sporočilo. Sporočilo, prisluhnite, prosim. Skupina ELS je predsednika obvestila o odločitvah glede sprememb imenovanj v odbore Te spremembe bodo zapisane v zapisniku in začnejo veljati z današnjim dnem. Hvala. Postopkovno vprašanje. Hvala. Postopkovno vprašanje. Gre za člen 10, četrti odstavek. Tam piše, da V razpravi poslanci ne smejo uporabljati žaljivih besed. Včeraj smo imeli razpravo o Siriji, gospod Marijani pa je včeraj zahteval, da Evropa podpre Bašarja Lasada pri tem, da iztrebi upornike. Gre za glagol iztrebitev. To je žaljiva beseda, in uh, tega ne smemo dopustiti. Gospod eh, Putin že, želi to storiti svojim sovražnikom in preko takšnih poslancev njegove besede prihajajo tudi v Evropski parlament. Mi v parlamentu ne moremo podpirati zločinov nad človeštvom ali vojaških zločinov, zato vas pozivam k temu, da ustrezno kaznujete zadevnega poslanca, kajti to je nespremljivo. Hvala. Gospod Glucksmann, hvala, da ste nas na to opozorili. Pogledali si bomo zapis razprave in eh, predsednik bo ustrezno ukrepal. Še eno postopkovno vprašanje? Izvolite. Hvala Rafaelu Glucksmanu, čisto paradoksalno, za njegovo intervencijo in govornik je bil prekinjen. Tole ni razprava o intervenciji gospoda Glucksmana, zato bom nadaljevala z našim dnevnim redom. Nadaljujemo. Please have some respect for the chair lepo prosim, da pokažete nekaj spoštovanja do predsedujoče. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi. Zdaj bom prebrala izjavo, ki bo nekatere zmotila, zato bom izjavo prebrala mirno in lepo prosim, da natančno prisluhnete. Poslance opozarjam, da je v poslovniku zapisano, da Razstavljanje zastav ni dovoljeno. Tisti poslanci, ki imajo zastave na svojih mizah, naj jih umaknejo, drugače jih bo umaknilo dvoransko osebje. Lepo prosim, da spoštujete poslovnik. Hvala. I'm, I'm Gospod Lambert, zdaj bomo glasovali. Štiri poročila gospoda Buržoaja. Prvo poročilo, in sicer prostotrgovinski sporozum med EU in Vietnamom. Poimensko glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. That is adopted. Sprejeto. Hvala. Zdaj pa resolucija. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Pravi smo imeli štiri. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet. Kdo je za?